Stimați colegi, dragi colegi in colegice, prosim da zasedete svoja mesta četrtek je in eh, vsem se mudi na letalo, na vlak in tako naprej, tako da predlagam, da kar začnemo. Začel bom s poročilom. In sicer takole gre. V skladu s členom 166 poslovnika Evropskega parlamenta se je parlament odločil, da kaznuje gospoda De Grafa za njegovo obnašanje 28. Eh, oktober na plenarnem zasedanju in eh, s tem bomo posegli v njegovo, eh, njegove dnevnice za pet dni. Poslanec je bil o tem obveščen. Now, will, uh, will... Sedaj pa bom nadaljeval v romunskem jeziku. Skupina EKR